potrjena veljavnost teh mandatov. Poslanec Roger Helmer mi je sporočil, da ni več član skupine ICR in je od 5. marca naprej uh, se je pridružil skupini uh, eh, EFD. Od uh, Evropske ljudske stranke, socialistov, ALDE, ECR, GUE in NGL. Uh, sem dobil predla, predloge za imenovanja v odbore in delegacije. V okviru tega zapisnika bomo objavili ta imena in če ne bo nasprotovanja, bodo ta imenovanja potrjena. V sredo bom po 74. členu skupaj